Drage kolegice in kolegi, bomo nadaljevali z našim zasedanjem. Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo glede prihodnih dogovorov za dvostranske sporazume med državami članicami in tretjimi državami. Gospod Morera ima besedo. Gospod eh, Morera, veste, da imate na voljo šest minut vse skupaj. Lahko jih uporabite kakorkoli želite, običajno štiri za uvod in dve za zaključek. Eh, lahko pa mm, si prihranite tudi tri za zaključek, če boste zdaj govorili šest minut, potem ne boste imeli ob koncu razprave več časa za govor lahko svoj čas za govor porabite tako, kot želite. Kar pa bo ostalo, boste dobili na koncu razprave. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. To je mogoče ena najpomembnejših eh, odločitev, ko gre za medregionalno trgovino, gre namreč za eno. Najpomembnejših novosti, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe pred eh, zdaj že tremi leti, so evropske neposredne investicije, vključenje v trgovinske sporozume. Tako da imamo izključno pristojnost Evropske unije za zunanjo trgovino, kar tudi pomeni, da lahko samo Evropska unija sprejema ustrezne eh, zakonsko zavezujoče dokumente ali sporozume o investicijah, eh, zunanjih investicijah držav članic Evropske unije. Države članice lahko tukaj same postopajo, samo če imajo sredstvo dovoljenje Evropske unije. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe pred tremi leti pa so države članice še imele sklenjene zelo različne sporazume, več kot 1200 to vrstnih sporazumov. Zdaj Gre torej za to, da doslej izvedene investicije zaščitimo pred eh, samovoljnimi odločitvami vlad. Lisbonska pogodba pa ne zajema nekih prihodnih določil za veljavnost že obstoječih sporazumov. Z prehodom v izključno pristojnost Evropske unije naj bi zdaj zagotovili gladek prehod eh, iz enega sistema v drugega. Tako da to področje ustrezno prenesemo v področje veljavnosti pogodbe. Bilateralni sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, ki so bile izpogajanje pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ostaje veljavni do dokler ne dobimo evropskega sporazuma ali dokler ne potečejo. Če pa ne ustrezajo skupnostnemu pravu, potem jih je treba ustrezno prilagoditi. In eh, to stori prizadeta država na pobudo Evropske komisije. Tu gre tudi za bilateralne investicijske eh, pogodbe, ki so bile nezakonite po začetku veljavnosti. Lizbonske pogodbe. Vse so se izpogajale, ko je Lizbonska pogodba že veljala. Zato je treba izpolniti določene pogoje za legal, nakladno legalizacijo teh eh, sporazumov. V uredbi je do, natančno določeno, v katerih primerjih je mogoče povlastiti države članice za to, da sklenejo nove investicijske sporazume če Evropska unija kot taka ni zainteresirana za pogajanja Eh, o tovrstnih sporazumov in po petih letih mora komisija nekasneje predložiti poročilo o izvajanju teh določil, potem se bo to ponovno preverilo in po potrebi sprejele oziroma predlagale spremembe. Vse skupaj ima eh, svojo eh, zgodovino. Sam sem poročevalec na tem področju in povedati moram, da je doslej doseženo soglasje zame zadovoljujoče pričakovanja evropskih eh, parlamentarcev so izpolnjena, kar bo koristilo Evropske unije in celotni eh, mednarodni skupnosti. Eh, dve in pol minuti imate še za konec razprave, pravi predsedujoče, zdaj pa komisar Dehucht za komisijo. You, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. V imenu Evropske komisije bi želel povedati, da cenimo odlično sodelovanje s parlamentom pri doseganju kompromisa, ki glede ured, uredbe o dvostranskih sporozumih o naložbah. In ta dialog je pokazal, da eh, zakonodajna zakonodajni postok, postopek omogoča dialog, ki privede do visokokakovostne zakonodaje. Želel bi se zahvaliti uh, odboru in uh, njenemu predsedniku gospodu Morejri za to, da je sodeloval pri tem delu. Razlog za ta predlog je. Prvo, najprej, da Lizbonska pogodba modernizira trgovinsko politiko EU in uh, neposredne tuje naložbe spreminja, postajajo do, dodaten instrument eh, politike EU. Strinjali smo se, da nova investicijska politika mora temeljiti na izkušnjah iz držav člavih, članic in vsi, vse pogodbe, naložbene pogodbe, ki so bile sklenjene v, pred, v preteklih šestih mesecih, so v skladu z AKI-jem. Vendar pa je treba zgraditi neko novo evropsko politiko. Ta uredba, kot je gospod Barera povedal, je eh, ključnega pomena za ta za to področje, vendar pa ne gre za nekaj uh, lahkega. Trialog kaže, da vsebuje zelo kompleksne pravne institucionalne vidike. Um, dokončanje postopka v drugi obravnavi bi bilo nekaj eh, zelo dobrega za vse nas. Potrebujemo pravno gotovost eh, in za investicije, zato da bi podjetniki lahko eh, Um, uh, torej uživali iz 1400 uh, uh, sporazumov, ki so v veljavi. Obenem pa uredba vsebuje vse varovalke za zagotavljanje, da ti bilateralni sporazumi ne bodo predstavljali ovire pri izvajanju politik EU in to je prioriteta. Eh, sprememba, eh, sprejetje parlamenta in eh, osredotočene na izvedbo politik o investiciji skupaj z uh, pogajanji pomenijo veliko raven zaščite za vse investitorje in je v skladu z bilateralnimi uh, Eh, cilji Evropske unije. Zato pozivam Evropski parlament, da podpre končni, eh, torej končni sporazum za bilateralne dvostranske sporazume o naložbah. In ta je bil deležen eh, skoraj soglasja na odboru. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti ima besedo gospa Omen Rujten. Gospod predsednik, govorim v imenu kolega, ki je poročevalec v senci pri tem dosjeju. Kolega Moreira je jasno povedal, da iz Lizbonske pogodbe neposredne tuje naložbe so del skupne politike Evropske unije. To je dobro. Pomeni, da Evropska unija lahko uh, sprejema uh, sporazume in izdaja zakone tudi na trgovinski ravni. Uh, Eh, to pomeni, da dvostranski sporazumi, ki so že obstajali, so sedaj zaščiteni si strani Evrope. To je dobro, ampak obstajajo problemi. Veliko držav je, ki so sklenili eh, veliko teh dvostranskih naložbenih sporazumen, ki se sedaj Eh, ščitijo. Vendar pa se sprašujem, če bo to Evropa počela in če bo to na isti ravni, kakovostni ravnosti, kot so to počele države članice same z posameznimi državami. In torej pozivam, da seveda ne govorimo samo o pomankljivostih, ampak da je treba to kakovost držati na visoki ravni. Drugi poziv, gospod predsedujoči, v tem besedilu manjka možnost eh, popolne arbitraže, kajti spore, eh, do sporov ne pride samo med državam članicam, ampak eh, se je treba obračati na sodišče za um, konflikte pri investicijah. Tudi sama podjetja, ne pa državi, morajo imeti uh, možnost, da se obrnejo na to arbitražo. Mislim, da je to zelo pomembno. In ob koncu bi želela povedati še naslednje. Uh, komisija in vi, gospod komisar, se pogajate s Kanado. Treba je pogledati, če sporazum, ki ga bomo sprejeli s Kanado, je na isti ravni glede kakovosti ali pa če moramo tukaj kaj dodati. To je možno glede na to, da moramo se eh, pogajati tudi z državami, ki so zelo problematični, kot je naprimer Kitajska. Želela bi odgovore od komisarja. Hvala, draga kolegica. Sedaj pa v imenu socialistične skupine. Gospod Andres, za eno minuto. Hvala, gospod predsednica. Gospod komisar, kot je povedal, poročevalec so najpomembnejše pravila igre, ki jih določa Lizbonska pogodba. Eh, glede, na, glede bodočih Eh, dogovor za dvotranske sporozume o naložbah bo Evropska unija sprejemala zakonodajo in bo nalagala kriterije, eh, na podlagi katerih bodo države članice sprejemale zakone. Gre, ne, tukaj gre za nekaj uravnoteženega, to je bilo težko, kajti države članice so bile proti ali pa niso zlahka sprejele umešavanje v svoja pooblastila, zlasti v delikatnih situacijah, eh, kot so naprimer dvotranski sporozum. Cilj pa je, da, da bi bi dosegli napredek in da bi Evropska unija imela večjo teže, kar zadeva naležbe. E, treba pa je imeti pravno varnost, kar zadeva naložbe. In e, v tem, v tem poročilu smo našli ključne elemente za zaščito finančnih interesov držav e, v tretjih državah. Treba je varovati investicije Evropske unije na splošno. E, in tudi mm, možnost eh, arbitraže, postopka arbitraže tam, ker je potrebno. V bodočih sporazumih je treba pogledati tudi, kakšne so finančne eh, sredstva. Ta sporazum je omogoča enakost in eh, na vseh področjih hvala. Aj pa v imeni liberalcev za dve minuti, gospod Rinaldi. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Sprejetje tega, te uredbe je korak naprej, pomemben korak naprej pri um, potrditvi Lizbonske pogodbe in razsežnosti, njene razsežnosti glede investicij in trgovine. Mi podpiramo mm, poročilo in, in sporazum s svetom. Nič bolj patetičnega ni kot. Uh, Mm, gledati posamezne države članice, ki se same borijo, da bi, um, da bi si pridobile najboljše pogoje, najboljše samo za njih seveda. Uh, komisija je zagotovo boljše jamstvo kot posamezne države članice pri teh, po, mm, pri teh sporozumih. Patetično je tudi zaradi majhnih, uh, majhne velikosti naših držav. Tukaj gre za um, fleksibilnost in delitev odgovornosti ter za konec uh, kakofonije uh, pri dvostranskih sporazumeh, ki so ščitili samo lastne interese, postali pa so tudi instrument konkurence um, do drugih držav Evropske unije in to je šlo seveda eh, v škodo majhnim evropskim državam. Veliko pa je odvisno od dejanske izvedbe te uredbe. Komisija ima tukaj veliko moč, to smo zadovoljni, zato smo zadovoljni, mi to podpiramo, če bo postala pravi, eh, pravo jamstvo za naložbe. Treba je vse zdova progledati in vse eh, tukaj je treba najti ravno vesje. Prosim pa, da bi komisija bdela nad interesi in potrebami majhnih in srednje velikih podjetij, ki jim običajno takšne sporazumi škodijo. Hkrati pa so najbolj inovativni del in tudi najbolj občutljiv uh, del v naših uh, državah. Potrebno bo dokazati, da je evropsko varstvo bolj ambiciozno in bolj učinkovito, kot je varstvo posameznih držav članic, ki uh, pripadajo uh, Evropi, ki je razdeljena na dele in to naj bi postalo del preteklosti. Najlepša hvala, kolega, sedaj pa v imeni zeleni gospa Keller. Najlepša hvala. Želela bi se zahvaliti um, kolegom za njihovo, njihove prispevke. Mi smo zeleni, da ohranjamo uh, prerogative parlamenta uh, v novi investicijski politiki. To je uspeh, ki je bil postavljen pod vprašaj nekaterih eh, v svetu. In priznavamo, da uredba je najboljša v tem situaciji, eh, kjer sta svet in eh, komisija antagonista. Vendar pa nismo dosegli končnega namena. To je, da bi izločili vse dvostranske sporazume držav članic, seveda v nekem tranzicijskem obdobju pušča odprta vrata za ta dualni sistem in morda imamo države članice, ki ostajajo z nami že celo leto in obstaja nobene gotovosti, gotovosti da nekega dne bodo te države eh, pripadele preteklosti. In, uh, za, sicer pa je ta zakonodaja nezadovoljiva, kar zadeva cilj, to je zagotavljati, da gre za prehodni sporazum in da bomo prišli do skupne investicijske evropske politike. In zaradi tega mi zeleni smo proti tej zakonodaji. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Paška za eno minuto in pol odovzdanje Hvala lepa. Prenos pristojnosti držav članic na področju skupne trgovske politike evropskim institucijam spremlja jo precej obsežni birokracijski ukrepi na stotine bilateralnih sporazumov o sodelovanju, ki so jih države članice sklepale v preteklosti z različnimi pravnimi režimi, bo treba prenesti v evropski sistem, zato da ne bo prišlo do sprememb na področju pravic pogodbenih strank. Ponovno pogajanje o sporazumih, ki so že bili sprejeti v preteklosti, ne more potekati brez soodeležbe prejšnjih partnerjev. Zato je treba izbrati ustrezne postopke v skladu za Lizbonsko pogodbo. Pri novih pogajanjih bo treba misliti tudi na to, da bo do vključene tudi zelo zaupne Eh, informacije, eno od možnosti, kako se lahko to organizacijsko in tehnično opravi, bo tudi prenos eksekutivnih pristojnosti na Evropsko komisijo. v skladu z uredbo 182 iz 2011. ker pa gre za res zelo zapleten proces, bo, treba, bo potrebno zelo natančno delo. Najlepša hvala, kolega Paška. Sedaj bomo zaključili ta sklop s kolegi, oziroma neodvisnimi kolegi Hans Peter Martin. Eno minuto in pol. Na sto tisoče. Eh, zelo zaskrbljenih državljanov je šlo na ulice zaradi več stranskih naložbenih sporazumov. Zaradi tega, ker menijo, da ti sporazumi ščitijo zelo velike koncerne po celem svetu, ne da bi upoštevali ne, suverenost držav vsakršna nacionalizacija ne bi bila mogoča v tem primeru. Iz tega pa je potem nastala prehitra širitev Evropske unije, zaradi tega, ker državljanom ni uspelo doseči, kar so želeli na ulicah. Usporedno temu pa so se razvili dvostranski sporazum in sedaj bi morali to združiti. Načeloma sem proevropski, vendar pa mislim, da je smiselno, da pri takšni hitri rasti ščitimo Evropsko unijo, da pogledamo, kako bo to izgledalo s patenti, kako bomo ravnali z afriškimi državami. Torej, mislimo, da bi bilo razumno, da sprememo te sporozume z razvitimi državami, države v razvoju pa še vedno potrebujejo zaščito in protekcionizem. Mislim, da bi. S Evropska unija drugače e, ravnala, ne pa da se zauzema samo za interese velikih koncernov. Najlepša hvala. Sedaj bomo zaključili sklop govorcev v imenu političnih skupin. Sedaj pa bomo šli na sklop poslancev, ki govorijo v lasnem imenu. Prvi ima besedo gospod Zalevski za dve minuti. Čekuje bardzo, panie przewodniczący, e, panie komisarzu. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Gre za zelo pomembno uredbo, ki jo bomo sprejeli jutri na plenarnem zasedanju. Zaradi tega, ker dokazuje, kako lahko te zelo pomembne člene glede naložb izvajamo v praksi. Zato bi se rad zahvalil vsem kolegom med socialisti, liberalci v skupini EKR in tudi komisarju Dguhtu, čigar delovna skupina je pripravila zelo zanimiv predlog. Zeleni so predlagali zelo kompleksen predlog, ki bi preložil protekcionizem evropskih naložnikov na evropsko stran. O uredbi, ki jo bomo izglasovali jutri, bomo govorili kot o skupnem predlogu. Ni tako zelo daljnosežen kot predlog zelenih, vendar pa ta uredba vseeno zajamči najpomembnejša pravila. Naprimer, sistem za zaščito evropskih naložnikov, ki bi bil enak za vse, vsi bi bili zaščiteni na enaki ravni. Vemo, da nekatere države izkoriščajo različne ravni jamstev naših investitorjev za, s tem, da izvajo politični pritisk na določene države. Glede na to, da imamo sedaj evropski sistem za zaščito, bodo začeli veljati dvostranski sporazumi, o katerih moramo čimprej začeti s pogajanji. Upam, da bomo naslednje leto dobili prvi takšen sporazum s Kanado in da bomo dobili sporazume s skupnostmi. Mislim, da je prav, da mislimo na naše interese, na lastne interese, vendar pa moramo dati prednost interesom skupnostmi. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Gianluca Susta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Upam, da bomo jutri na glasovanju podprli to uredbo. To pomeni zelo pomemben korak naprej, zato da bomo sto odstotno lahko izvali našo trgovinsko politiko v okviru Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala tudi gospodu Vitalo Moreri, da je zadevo spravil tako daleč. S tem bomo tudi zagotovili investicijske politike in skupno trgovinsko politiko. Kot je dejal že kolega Rinaldi, bomo s tem odpravili notraj, notranji dumping v 27 držav šajcah, kmalo nas bo seveda 28. Ko govorimo o naložbah na trgovinskem področju, govorimo o konkurenčnosti Evropske unije. Eh, govorimo o pravnem varstvu naložbnikov in mislim, da ta uredba predstavlja veliko k naprej, ko govorimo o trgovinski politiki. Najlepša hvala. S tem bo ta zadnji govornik, ko bo ta sklop zaključen, gospod Andreja Smölcer. Najlepša hvala. V prejšnjih stoletjih smo imeli sporozume na področju trgovine, ladijske plovbe, sedaj pa imamo mednarodne trgovinske sporozume, na podlagi katerih smo razvili nepregledne sisteme. Tako smo postavili ovire za manevrski prostor nekaterih držav članic. V nekaterih državah eh, članicah imamo težave z eh, BDP-jem, medtem ko mednarodni koncerti rase, rastejo. To je dvojna vloga pravnikov v okviru teh sporozumov. Gre za milijarde, ki bi lahko ogrozili razvojno politiko. Govorimo pa tudi o liberalizaciji investicij. Eh, dvostranskih investicijskih sporazumov, eh, ki bodo imeli zelo negativne posledice za države v razvoju. Zato je treba poiskati rešitve, kjer bi lahko prišlo do kršitev sporazuma, če nekatera naložba ne spoštuje evropskega prava. Prišlo je tudi, da prenosa pristojnosti mm, neposrednih tujih naložb na Evropsko unijo. Mislim, da bomo s tem zaključili naše delovanje na, v okviru Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Dva poslanca sta prosila besedo. Prva je gospa Adriana Tikov. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, raportului de stabilire a unor dispoziții. O prvi obravnavi v svetu glede sprejetja uredbe in prehodnih določil v zvezi z dvostranskimi sporazumi, ki zadevajo naložbe v tretjih državah strani držav članic. Vendar se je vprašati, koliko je teh sporazumov, kolikor vem, jih je več kot tisoč, ki se delno ali pa v celoti nanašajo na neposredne naložbe. Po Lizbonski pogodbi pa so te naložbe postale ekskluzivna pristojnost Evropske unije. Tako da Ta predlog uredbe navaja okvire in pogoje, v katerih lahko države članice pridobijo pristojnost za pogajanja s tretjo državo za spremembo obstoječega dvostranskega sporazuma. S tem bodo države članice lahko eh, izvajale pogajanja v skladu z novimi sporazumi in pogodbami. Najlepša hvala, sedaj pa ima besed gospod Franz Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, z Lizbonsko pogodbo. Tudi neposredne tuje naložbe spadajo pod skupno trgovinsko politiko in s tem je Evropska unija dobila nove pristojnosti. Države članice ne smejo več same sklepati takšnih sporozumov. S tem so se omejile pristojnosti držav članic in s tem smo dobili tudi težave pravne varnosti. Zelo pomembno je, da investitorji iz Evropske unije se držijo zelo visokih zaščitnih in protekcionističnih standardov. Če so v državah članice standardi višji, morajo veljati tisti, ne pa standardi Evropske unije. Najlepša hvala. S tem smo zaključili sklop govorov posameznih poslanikov poslancev besedo ima sedaj komisar, da se odzove na prispevke poslancev. Gospod Guht ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se na hitro odzovem na nekatere prispevke v tej razpravi, v razpravi, ki odraža splošno podporo predlogu našega predloga. ta predlog smo sprejeli v okviru pogajanj v trialogu. In gospod Vital Moreira je prispeval k temu trialogu z besedilom, ki ste ga tudi vi dobili. Slišali smo vprašanje, če bomo dobili enake viso, eh, visoke standarde za zaščito, ki jo ponujajo obstoječi sporazumi. Naš cilj za prihodnost je, da zagotovimo, da vsaka država članica dobi enako visoko zaščito, ki jo sedaj uživa samo peščica držav članic. Če si pogledate na stotine sporazumov, potem vidite, da so nekatere države izjemno dobro zaščitene, pri drugih primerjih pa vidite, da ni tako. To je seveda odvisno tudi od velikosti posameznih držav članic. Dožnost Evropske komisije pa je, da zagotovi, da ima vsaka država, še tudi najmanjša, enako visok standarde zaščite in raven zaščite kot večje države. Drugič, Bomo s tem dobili notranji nov sistem? Mislim, da ne. Zaprosili smo za nekaj mandatov, zato da se lahko pogajamo v imenu Evropske unije, sporozum za naložbe z Indijo, s Kanado, s Singapurjem. In tukaj ni bilo nobenih težav v svetu. Seveda smo razpravljali o tem, vendar pa so nam zaupali, da se v imenu Evropske unije pogajamo o teh sporazumih. Bomo dobili sedaj notranji interni sistem? Ne, zaradi tega, ker bodo države članice vedno bolj ustrajale pri tem, da ti dvostranski sporazumi za naložbe postanejo evropski sporazumi, zaradi tega, ker bodo tako dobili enako raven zaščite. Države članice same bodo ustrajale pri tem, da bomo podpisali sporazume, ki bodo veljali po celotni Evropski uniji, ki bodo izhajali iz dvostranskih sporazumov. To je logika te uredbe. Ravno zaradi tega se je komisija strinjala, da se bo odmaknila od prvotnega predloma, da bi omejili prehodno obdobje za nekaj let. To ni bilo realistično, vendar pa ko smo premislili o tem, mislimo, da. bo seveda trajalo nekaj let, da bodo države članice dobile enako raven zaščite, kot si jo želijo. In to mislim, da bi tudi moral biti cilj Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod komisar. Mislite, da je zelo prijetno za poslance, za predsednika in tudi za poročevalca, da pride k nam komisar, ki se spozna na temo, na to področje, da ve, zakaj gre, ne pa da pride k nam samo nekdo, ki prebere določen papir. Zato smo zelo veseli in zadovoljni, da k nam pride nekdo, ki zelo dobro pozna področje in je pravi strokovnjak. S tem bomo zaključili sklop prispevkov in sedaj ima. Zvonec besedo še gospod poročevalec. Najlepša hvala. Naj še sam čestitam komisarju de Guhtu za resnost in prizadevnost pri delu. Mislim, da smo pri vseh pobudah Evropskega parlamenta dosegli velik uspeh razen pri akti. Videli smo, da so pogajanja bila uspešna, čeprav niso bila lahka. Države članice so videli, da bodo pristojnosti za trgovinske sporozume prešle na Evropsko unijo in da sporozumi ne bodo več predstavljali ovire za naložbe. Kot tretje pa so ugotovile, da skupna trgovinska politika pomeni dodano vrednost na mesto, da imamo 27 različnih in razrobljenih politik v državah članicah. Sedaj smo prišli do te faze po dolgotrajnih pogajanjih in res je treba povdariti pomembnost in vas trud v tem pogajanju. Tega uspeha ne bi dosegli brez polskega predsedstva, brez danskega predsedstva in brez dela komisije, brez katere sploh ne bi dosegli sporazuma. Treba je poudariti tudi vlogo gospoda Mačada, ki je pod eh, direktor generalnega direktorata, ki se je zelo potrudil, da bi iskal rešitve, ki bi zadovoljile tako Evropski parlament kot Evropski svet. Rad bi se zahvalil tudi kolegom, poročevalcem v Sencu, gospodu Zalevskemu, ki so se trudili za to, da bi lahko dosegli dogovor, ki je na začetku zgledal skoraj nemogoč. E, Čudovito je, da je to poročilo dobilo tako veliko podporo, kar pomeni korak naprej pri naši zunani trgovinski politiki. Evropska unija bo sedaj bolj združena in bo vedno bolj poglobljena in enotna. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je še eno poročilo gospoda Vitala Moreire. Gre za makrofinančno pomoč.